Apologies, colleagues, for being late. Se upravičujem, kolegi, da sem nekoliko zamudil. Se upravičujem, gospod Melo. Lotili se bomo 13. točke na dnevnem redu. Gre za predstavitev komisije predloga sklepa sveta o izvajanju določb šengenskega pravnega reda na področju šengenskega informacijskega sistema v Republiki Hrvaški. Naš poročevalec je gospod Melo, tako da vas prosim, da kar takoj predstavite to točko. Se upravičujem, začeli bomo s komisijo. Gospa Klarhaut, izvolite. Thank you, uh, Mr. Chair, um, and good afternoon. Uh... Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane gospod in gospodje, sem vode za politične vprašanja v enoti, ki se ukvarja z šengenskim informacijskim sistemom in pa šengenskim pravnim redom na Evropski komisiji. Predstavila bom najprej kontekst predloga, potem pa bom spregovorila še o dejanski vsebini in posledicah predloga. Najprej moram povedati, da je predlog povezan z trenutnim šengenskim evolucijskim postopkom na Hrvaškem. Namen ocenjevanja Hrvaške je skladno s členom 4 in 2 pristopnega akta Hrvaške preveriti, ali Hrvaška izpolnjuje vse zahteve določene v šengenskem akiju. Potem, ko bo postopek ocenevanja uspešno zaključen, bo lahko svet sprejel sklep glede celovitega izvajanja vseh določb pravnega reda šengenskega akija na Hrvaškem. Evalvacijski postopek se je začel leta 2016 na Hrvaškem, ko je Hrvaška izjavila pripravljenost oziroma strinjanje za ocenjevanjem Evropske komisije leta 2015 in ocenjevanje zajema več področje. Naprimer, vizumski zakonik, upravljanje zunanjih meja, policijsko sodelovanje, varstvo podatkov, pa tudi samo delovanje šengenskega informacijskega sistema. Zadnje ocenjevanje, torej na področju šengenskega informacijskega sistema, še ni potekalo. To se bo lahko zgodilo, šele ko bo sistem postavljen na Hrvaškem operativen. Šengenski informacijski sistem je seveda informacijski sistem, to je operativni sistem in operativne ter tehnične vidike lahko ocenimo šele potem, ko začne sistem tudi delovati. Namen tega predloga je zagotavljanje postopne uvedbe šengenskega informacijskega sistema na Hrvaškem in to je obrazloženo tudi v obrazložitvenem memorandumu. Hrvaška je izpolnila nujne pogoje, ki so omogočili svetu, da spreme to odločitev. Prav tako je bila ocena varstva podatkov uspešno izpeljana leta 2016. Hrvaška pa je obenem tudi tehnično pripravljena na integracijo v šengenski informacijski sistem. Imajo nacionalni sistem, imajo tudi uh, ustrezen urad, ki se s tem ukvarja in preverili sodelovanje sistema tudi z drugimi uradi. Svet se bo odločal v členu 1 je zapisano v drugem odstavku o samih datumih, ki so relevantni, torej najprej datum, od katerega bo mogoče podatke iz SIS-a posredovati Hrvaški in drugi datum bo tisti datum, ko bo lahko Hrvaška začela priglašati lastna opozorila in ta datum bo določen na svetu v odstavkih 1 in 3 prvega člena. Prav tako je navedeno, da glede na to, da sklep še ni sprejel končne odločitve glede celovitega izvajanja vseh relevantnih delov šengenskega pravnega reda, kar bo mogoče storiti šele ob zaključku celotnega ocenjevalnega postopka, bodo še vedno veljale nekatere omejitve glede uporabe podatkov Hrvaške in te omejitve so predvsem vezane na upozorila glede zavrnitve vstopa. Do tistega trenutka torej Hrvaška ne bo mogla unašati upozoril ter zavrnitev v SIS-u in obenem ne bodo mogli prejemati informacij od tretjih državljanih, ko gre za informacije iz drugih držav članic. In to je navedeno v četrtem odstavku prvega člena. Najlepša hvala. Gospa Klarhaus, predn predam besedo gospodu Melo, pa še predstavnik Malteškega predsedstva, gospod Kušeri. spoštovane poslanke in poslanci. Kot je ravno kar obrazložila predstavnica komisije, države članice trenutno preverjajo ustrezno izvajanje šengenskega pravnega reda na različnih področjih na Hrvaškem. In eno od teh področji je vezano tudi na varstvo podatkov to je predpogoj za to, da bo Hrvaška lahko začela za izmenjavo dodatnih informacij znotraj šengenskega informacijskega sistema. Navezal se bom na to, kar je povedala Evropska komisija. Morda bom kaj tudi ponovil. Komisija je sprejela poročilo, v katerem je navedla, da Hrvaška zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov. In svet je zdaj pripravljen narediti naslednje korake in sprejeti sklepe. In svet na osnovi člena 4.2 prestopnega akta Hrvaške je zaprosil konec januarja za mnenje Evropskega parlamenta še do plenarnega zasedanja marca glavni razlog za ta hitro postopek je to, da ne bi ogrozili časovnice za ocenjevanje šengenskega sistema. Mislim, da če ne bi do junija 2017 tega obravnavali, bi lahko ogrozili celotni postopek ki se izvaja. Torej, notrni nadzor je treba odpraviti, še posebej zaradi tega, ker je Hrvaška že tehnično gledano pripravljena se pridružiti SIS-u in pa celotni šengenski družini. Ima ustrezne urade, pa tudi nacionalne postopke, ki so bili vzpostavljeni do poleta 2016. In začetek delovanja šengenskega informacijskega sistema na Hrvaškem je pomemben, zaradi tega, ker se bo s tem ukrepilo policijsko in pravosodno sodelovanje med Hrvaško in drugimi državami članicami Evropske unije. Nekateri vidiki tega sodelovanja so že vzpostavljeni, naprimer uporaba evropskega naloga za prijetje in pa okvirnega sklepa v povezavi s tem, vendar pa Hrvaška sisa še ne more uporabljati za izmenjavo informacij na osnovi teh nalogov, če želijo prijeti posameznike za izročitve in predaje. Zaenkrat mora še vedno uporabljati kanale Interpola, saj še niso povezani z šengenskim informacijskim sistemom. Skladno z dvo-tri mesečnim časovnim rokom bo morala Hrvaška dejansko naložiti svoje podatke, zato da se bo zagotovilo ustrezno delovanje še pred eventualno oceno delovanja šengenskega informacijskega sistema. Svet bi zato cenil, če bi lahko ta postopek pospešili še do konca tega meseca, če bo le mogoče. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala. Če prav razumem to, kar ste povedali, Evropski parlament lahko ali sprejme ali zavrne to besedilo in če bi želeli hitro to sprejeti, potem mislim, da treba vse predloge sprememb vložiti do jutri, torej do petka desetega do štirih popovdne. Potem pa se bomo 22. marca o tem pogovorili na Libe, to izglasovali. 1. aprila pa bo plenarno zasedanje. To so torej datumi, za kateri smo zaprosili. Toliko torej informacij z moje strani. Zdaj pa ima besedo poročevalec, gospod Lomelo. Izvolite. Portugalski, če ne. torej, kar se tiče SIS, e šengenskega informacijskega sistema. Tega smo ustvarili zato, da bi izboljšali informacije v Šengnu. In to je podatkovna baza in podlaga za policijsko sodelovanje. To je pomemben prispevek za varnost na zonanih mejah EU oziroma za šengensko območje. Svet lahko spreme sklep o pristopu Hrvaške zgolj po zakonodaji, ki jo imamo, kar se tiče SIS, ko bodo torej rešene tehnične težave in določbe. Sedaj pa pravna vprašanja. Šengenski odbor je podal pozitivno mnenje in komisijo že, komisijo je že obvestila, da Hrvaška izpolnjuje vse obveznosti. To pomeni, da je varstvo podatkov zadostno, in v skladu z, z Evropsko agencijo za operativni nadzor informacijskih sistemov v okviru prostora svobode in pravice lahko ugotovimo, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za to, da uvede SIS. Ocena pa se lahko poda le, ko se bo to izvedlo na Hrvaškem. VLS e podpira predlog, da se SIS uvede na Hrvaškem in da bomo imeli tudi ustrezno obzenavo mnenje med pristojnimi organi, da bi tako ukrepili varnost notranjih pa tudi zunanjih meja Evropske unije in tako ukrepili celotno EU. Kaj ti kot veste, je to pomembna politična prednostna naloga. To je naše mnenje. Pri tem besedilu hvala lepa. Hvala lepa, gospod Melo. Želi tudi še druga poslanka, ki je tukaj spregovoriti. Opravičujem se obema poslancama in tudi osebe, da sem bil 11 minut pozen. Opravičujem se obema. Gospa Sipr, prosim. Da, hvala lepa. Nisem želela posredovati, pripravljena sem bila samo poslušati, biti obveščena, vendar pa naj izkoristim priložnost, da podam politično izjavo. Zelo zanimivo je namreč, da je očitno, da čeprav tudi druge države članice izpolnjujejo tehnične kriterije, pa niso vse obstoječe države članice del SIS-a. Želela sem si, da bi se izognili dvojnim standardom po državah članicah. Če Hrvaška izpolnjuje kriterije, bi seveda morali postati del šengenskega informacijskega sistema. Sem se pa malo nasmehnila, ko sem slišala, da komisija pravi, da kar se tiče varstva podatkov je vse lepo in prav, da potem se lahko strinjamo. Malo sem se nasmehnila, kajti imam posebne izkušnje. z isto ravnjo varnosti podatkov, ko komisija to pravi v smeri tretjih držav. Malo bom previdna, vendar pa želela sem prisluhniti in če so kriteriji izpolnjeni, potem mora država postati del SIS-a. Hvala lepa, da je vseeno nastala razprava. Birgit. Gospod Milo, želite kaj dodati? Ne. Samo še v vednost. Glasovali bomo 22. marca in po poslovniku bodo predlogi so jim dopustni le, če bi spremenili predlog. Tako da ne bomo uporabljali samo enega postopka predlaganja predlogov sprememb. To mora biti v formatu Word in poslano sekretarjatu Libe, tisti, ki še poslušate. Gospod Melo, hvala lepa, da ste bili potrpežljivi. Kar se tiče tega, kdaj smo obravnavali to poročilo, to smo morali obdelati danes. Hvala za to. Hvala ti lepa tudi gospe Zipl, ki kot veste je tudi uradno poslanka, ki ima najboljšo udeležbo v odboru Libe. Kar sem tu, moram to povedati. Hvala lepa za navzočnost in to je tudi konec sestanka. Hvala lepa. Nenavadno polurni sestanek v Libe. Hvala lepa in eh, lepo popodne.